beginning I speak in Spanish. Buenas tardes, bienvenidos. Pozdravljeni. Najprej eh, želim povedati, da bomo obravnavali eh, naslednji dve točki skupaj z medparlamentarno delegacijo za odnose z Indijo. Najprej bomo imeli poročilo obisko delegacije v Delhiju in Džajpurju od 15. do 18. marca. Ta razprava se nam zdi zelo pomembna, kaj ti delegacija indijskega parlamenta, ki jo vodi predsednica Sunita Mahahan, eh, bo tudi prišla v Evropski parlament. Na ta način bomo okrepili vezi med obima parlamentoma po volitvah v Indiji in v Evropski uniji. Mi si želimo eh, nekega aktivnega združenja in povezav, ki bo upoštevalo vrednote in pa interese obih strani. Eh, še posebej, ko se soočamo z globalno problematiko in skupnimi problemi. Geoffrey Van Orden bo prvi dobil besedo. On je predsednik eh, delegacije Evropskega parlamenta za Indijo. Obvestil pa nas bo o svojem obisku. Izvolite. Uh, thank you very much. Uh, Najlepša hvala, predsedujoči. Ja, kar pravi imate, res je, trenutno poteka opis gospe Sumitre Mahajan, ki je predsednica spodnega doma indijskega parlamenta Loka Saba. Delegacija za odnose z Indijo se bo jutri z njo sestala in vsi člani tega odbora so oziroma smo tudi toplo vabljeni na ta sestanek. Ja, imeli smo misijo v Indijo od 16. do 18. marca letos. To je bil prvi obisk naše delegacije po kar dolgem času. V skladu s pravili parlamenta je bil ta obisk kratek po trajanju in eh, tudi število člana delegacije je bilo zelo omejeno jaz, naša dva podpredsednika, gospa eh, Gil in gospod eh, Van Neusenhausen in eh, še trije člani delegacije, ki smo zastopali štiri politične skupine v Evropskem parlamentu. Na splošno povedano mislim, da je bil to zelo dober, zelo koristen obisk, bi pa mislim, da bilo vredno ta obisk umestiti v ustrezen kontekst. Verjetno se boste spomnili, da vrha EU-Indija ni bilo lepo število let. In prostotrgovinski sporazum, torej dvostranski sporazum o trgovini in investicijah, je zastav po začetku pogajanj pred sedmimi leti. Zelo malo napredka je bilo pri tem prostorovinskem sporazumu, Tako da, ko smo načrtovali eh, to našo misijo, smo želeli nekoliko bolj pozitivno oživiti odnos med eh, nami in Indijo. In še posebej smo gojili upanje, da bomo nekako opravili to misijo tik pred uh, vrhom EU-Indija, za katerega smo si menili, da se bo dogodil 16. aprila. Če skrajšam celo zgodbo, so potem eh, prišli na plano drugi elementi in eh, formalno gledano so indici zasedanju na vrhu odpovedali, ampak to so storili zato, ker so bili mnenja, da je Evropska unija predolgo potrebovala za odgovor in za potrditev datumov zasedanja na vrhu. Zdaj pač teče razprava o tem, kakšni so dejansko bili razlogi za to zamudo in potem je tu celotno vprašanje eh, italijanskih marincev. Gre torej za bilateralni problem, ki je naenkrat zajedel v širše vprašanje odnosov EU-Indija. Ko smo šli v Indijo, nisem imel namena izpostaviti teh vprašanj, kajti vedel sem, da so to občutljive teme, ampak takoj na začetku sestanka v Deliju smo imeli srečanje z novinarji in novinarje je zanimalo edino vprašanje e, eh, za sredenje na vrhu in zakaj ga ne bo. To je torej tista stvar, ki je dejansko bila v ospredju vse čas in to je bilo zelo ponesrečeno, moram reči. Uh, ampak drugi, ampak nadaljevali smo z našo misijo, imeli smo pogovore eh, s predstavniki EU v New Delhiu, eh, torej s predstavniki delegacije EU in tudi strani veleposlanikov držav članic v Delhiu. Vprašal sem jih, ali so se z njimi morda posvetovali o morbitnih razlogih za odpoved vrha in dokaj jezno so dejali, da ne, da se z nikomor izmed njih niso posvetovali s tem v zvezi. Tako da smo tudi z njihove strani eh, dobili oris odnosov z Indijo, eh, o delu modijeve vlade, zdaj po letu dni na oblasti, o prizadevanjih Indije za izboljšanje regionalnih odnosov, o tem smo govorili tudi o pomankanju vedenja in znanja o Evropski uniji na splošno. In ne nazadnje smo se pogovarjali tudi o demografskih izzivih, s katerimi se sooča Indija, eh, ki mora zdaj vsak mesec ustvariti milijon novih delovnih mest, kar je cilj, ki so si ga zastavili. To mislim, da je nekaj, kar njihovo problematiko kar dobro postavlja v pravo perspektivo. Torej, bili smo tudi v Lohsabi, v svojem domu parlamenta, kjer smo se stali z predsednico in eh, ne sem predal tudi povabilo predsednika našega parlamenta za obisk eh, naše institucije, na kar se je pozitivno odzvala in je zdaj tu. No in eh, ne le to, koliko razumem, je zdaj dosežen tudi dogovor o ustanovitvi skupine prijateljstva v Lohsabi z Evropskim parlamentom. Tako da je tudi to pomemben korak naprej. Imeli smo tudi pogovor s člani stanega odbora za zonanje zadeve, ki opredsedil še Šitaror, to je kar dobro znan človek, nekdani namestnik generalnega sekretarja OZN in to je bila kar dobra, robustna izmenjava mnen, ki je tam potekala. Uh, Imeli smo vrsto srečanj tudi z vladnimi ministri eh, in vse te ljudi sem eh, srečal tudi že v preteklosti, tako da smo lahko tudi njihovo pobudo lahko prevzeli. To velja za gospodina Najduja, ki je odgovoren za razvoj eh, mest, stanovanje in odpravo revščine v mestu in gospod Gatkari, ki je minister za transport, ceste in ladijski promet. Vse to so področja, ki so pomembna področja za potencijalne investicije in sodelovanje strani zahodnih vlad in podjetij. No, prav tako smo se stali z državnim ministrom za zunanje zadeve, generalom eh, Vidžajem Kumarjem Singom, ki je tudi zelo pozitivno naklonjen eh, našim odnosom in z njim smo imeli zelo dobro izmenjavo mnen. Sestali smo se na mojo željo tudi z namestnikom nacionalnega svetovalca za varnost in člani njegovega osebja, kjer smo razpravljali o vprašanjih regionalne varnosti. In v tem kontekstu sem izpostavil vprašanje o očitni občutljivosti Indije na določene ukrepe za boj proti piratstvu. Mm. v pomorstvu. In eh, oni so menili, da se je območje nevarnosti piratstva razširilo preveč na vzhod in je zdaj skoraj da že v indijskih ozemljskih vodah in to je eden od problemov, ki je tudi ustvarjal nekaj težav tu pa tam. imeli smo tudi priložnost obiskati Evropski centr za gospodarstvo in tehnologijo, ki izvaja vrsto aktivnosti, predvsem v zvezi z čiščenjem voda, eh, čisto energijo, eh, obradovanje, onesnaževanje in podobno. Prav tako smo imeli briefing o delu organizacije ECO, to je Evropska humanitarna organizacija in o njihovih aktivnostih v določenih delih Indije. Imeli smo tudi pogovore s predstavnike eh, gospodarstva tekom eh, kosila, vključno z Zvezo indijskih gospodarskih zbornic in predstavniki nekaterih velikih indijskih podjetij, ki so z nami govorili tudi o določenih težavah, s katerimi se soočajo in tudi o uspehih ki jih beležijo. Imeli smo tudi sestanek z organizacijami civilne družbe. To ni bilo dolgo srečanje, ampak kar nekaj jih je bilo tam. In eh, tudi oni so izpostavili težave, s katerimi se soočajo in pravijo, da so deležni določenih pritiskov in omejitev, kar zadeva njihovo dejavnost. Ampak ne smemo pozabiti, da so nekatere te nevladne organizacije eh, bolj v službi političnega zagovorništva in ne toliko humanitarnih eh, aktivnosti, kar nekateri podpirajo, nekateri manj, jaz manj. Eh, no, toliko v delju. Hoteli pa smo iti tudi v eno od zvezdnih držav, ki ima tudi vlade z iste stranke, BJP. Najbližji je bil Rajasthan, tako da smo šli v Džajpur tam slučajno poznam tako imenovanega glavnega ministra, s katerim smo tudi imeli sestanke, prav tako smo imeli sestanek z eh, predsednikom zakonodajnega organa, torej originalnega eh, parlamenta v državi Rajasta. Prav tako smo imeli priložnost da smo obiskali podjetje JCB in njihovo tovarno v Rajastanu, to britansko podjetje, ki ima proizvodno tudi v Indiji. In zanimivo je bilo videti, kako oni usposabljajo mlade indike iz zelo revnih vasi in jih usposabljajo za visoko usposobljena delovna mesta, varilce in podobno, kar je res izredno za ženske iz tega okolja. Imeli smo tudi razpravo s Centrom za mednarodno trgovino, eh, ekonomiko in eh, okolje. Torej, kljub temu, da je bil to le tridnevni obisk, smo uspeli vključiti veliko vsebine v ta obisk. Na splošno je bil ta obisk zelo pozitiven in mislim, da nekaj pozitivnih rezultatov že beležimo. Namreč eh, poteka korespondenca s predsednikom sveta na to temo, na temo vrha EU v Indijo, koliko razumemo, je datum zdaj v pripravi za novembr letošnjega leta, če bo šlo vse po sreči. In eh, seveda imamo v tem trenutku tu na obisku tudi predsednico Loksabe, tu v našem parlamentu v tem trenutku. Tako da mislim, kot so predsedujoči, da je bil to zelo koristen, pravočasen in eh, pomemben obisk. Hvala. Hvala za vse te razlage preden začnemo z razpravo, pa bi besedo dal še podpredsednici delegacije, to je Nina Gil, izvolite. Thank you. Uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se za vsem, kar je predsednik delegacije dejal. Mislim, da je to pravočasen obisk in takoli se bomo bolje slišali, tako je. Torej, kot rečeno, mislim, da je to obisk, ki poteka resnično v pravem trenutku in res je dokaj ponesrečeno, kot je Jeffrey dejal, da to poteka zdaj v duhu nekako odpovedanega vrha, kar pomeni, da smo v Delhi prišli v dokaj po nesrečenih okoliščinah in to je pomenilo, da smo morali veliko storiti za obnovo odnosov. Bi pa dejala tudi, da moramo biti tudi da se moramo tudi zavezati, zavedati, da smo pustili, da ta dialog nekako pade v ozadje, tudi zaradi vrhov, ki niso potekali. Tako da, lahko povem, da se veselim tega, da je vsaj upam, da naš obisk in tudi zdaj obisk predsednice Lohsabe privedel do novega zagona dialoga z Indijo. Mislim, da je zelo pomembno, da to storimo. In eh, predsednik parlamenta Martin Schulz je dejal, da načrtuje obisk prihodnje leto. Vprašanje ki sem ga zastavila visokemu moji predstavnici prej, pa zadeva tudi to. Potrebujemo namreč strategijo za Indijo glede prihodnega sodelovanja. Treba se odločiti, katere vidike želimo izpostaviti. Ne moramo se osredotočati zgolj na prostorovinski sporazum, seveda je tam treba storiti še veliko več, ampak glede na geopolitične razmere v Indiji in glede na razmere v Aziji, mislim, da je pomembno, da opredelimo jasno strategijo. Vem, da je predsedujoči to najverjetneje že storil, ampak eh, tudi sama bi se rada zahvalila delegaciji EU na terenu v Delhiju, ki mislim, da je pripravila zelo dober, pozitiven program. In še posebej me je veselil obisk na terenu z EBTC, torej z Evropskim poslovno-tehničnim centrom, ki ga imamo tam. Sploh glede na to, da sem bila pred leti sama vključena v vzpostavitev tega centra, tako da je zelo dobro videti, da ta center proaktivno deluje in upam, da bomo še naprej lahko podpirali ta center pri njegovem delovanju, kajti mislim, da je to zelo koristno za naše podjetje, še posebej v moji regiji, v regiji Zahodni Midlands, kjer eh, na univerzah tudi eh, na ravni MSP-jev skušajo sodelovati z Indijo. Bi pa se še enkrat resnično rada zahvalila tudi sekretarjatu in eh, tudi predsedniku delegacije za to, da je vodil ta zelo uspešen obisk. Gospod Kan, hvala lepa, nisem bil član te delegacije, upam, da naslednjič bom. zelo bi me zanimal takšen obisk v Indiji in tudi toplo pozdravljam povratne informacije, ki jih tu slišim. Nobenega dvoma ni, kako zelo pomembno je gojiti dobre odnose z Indijo. Eh, tako da lahko samo pozdravim to, kar je dejala kolegica v smislu krepitve tega zagona. Veliko stvari je zdaj, ki jih moramo še storiti, živimo v globaliziranem svetu in bolje je za vse nas, da okrepimo odnose. Tako da vse, vsekakor zelo pozdravljam ta razvoj dogodkov. Hvala. No, ni drugih vprašanj, tako da bomo kar prešli na naslednjo točko. Tukaj gre pa za predstavitev študije Centra za evropske študije, Šula za mednarodne študije, Univerza uh, eh, Džavaralal Nehru, Indija. Z nami je gospod Gušan Sačdeva ki je predsednik Centra za evropske študije na Univerzi Džavaharlal eh, Nehru. Kot smo že rekli, je zdaj primeren trenutek, da razpravljamo o odnosih z Indijo in o odgovori, ki jih, ki jih lahko damo na uh, eh, vprašanje, ki obstaje na tem področju. Naš odbor uh, želi nadaljevati z delom, ki je bilo začeto leta 2004. Uh, Zato smo tudi prosili zunanjega strokovnjaka, da eh, poda rezultate te študije. Študija je bila naročena pred kratkim, eh, gospod eh, Sačeva. Zanimajo nas že rezultati te študije. Besedo pa dobite za 10 do 15 minut, izvolite. No, no, no. no. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu, odbor za zunanje zadeve, spoštovani člani parlamentarne delegacije za odnose z Indijo, ekscelence, dame in gospodje. V veliko čast in veselje mi je, da lahko z vami razpravljamo o tej študiji in hvaležen sem, da Evropski parlament pred par meseci povabil, da pripravim to študijo o strateškem partnerstvu med EU in eh, Indijo ter o potencijalnih področjih napredka. Deset minut časa imam, tako da upam, da ste nekateri že imeli priložnost preučiti to študijo, tako da bom telegrafsko spregovoril o ključnih točkah te študije. Če bo dovolj časa, gremo lahko v podrobnosti. Torej, ko obravnavamo odnose Indije z EU, so ti odnose zelo stari, vemo, kakšne so povezave, predkolonialne povezave, kolonialne povezave in uh, vemo tudi, kako so se stvari odvijale po neodvisnosti Indije. Uh, torej z uh, hladno vojno, z uh, gibanjem nevrčenih, uh, s tesno povezanostjo s Sovjetsko zvezo, potem so. Uh, povezave z Evropo nekako se je ohladile, vendar pa smo imeli bilateralne stike z eh, največjimi silami, pa tudi z Evropsko gospodarsko skupnostjo. Ampak v 90. letih je razvoj Indije v tem eh, globaliziranem svetu šel vedno bolj v smer Evrope. Obenem se je razvijala tudi nova varnostna in ekonomska arhitektura v Aziji in tudi evropski oblikovalci politik so bili mnenja, da bi bilo koristno se bolj angažirati v Indiji, sploh v kontekstu želje po širši ulogi Evrope v Aziji. Stvari so se torej v 90-ih letih začele odvijati naprej. Več je bilo letnih srečanj na vrhu, strateško partnerstvo, skupni akcijski načrt, članstvo v ASEMO, skupni akcijski načrt in tako naprej. In to so področja, ki so najbolj zanimive. Če pogledamo skupni akcijski načrt in pa revidirani akcijski eh, načrt, tu se vsi partnerji strinjajo. Tu vidimo vse različne vrste področja sodelovanja, tudi kultura, ekonomika in tako naprej. Ekonomski, politični dialog, in sodelovanja, vse, kar je pomembno, je tu od energetike do eh, okolja, transporta, eh, carine in tako naprej, vključno tudi z razvojnim sodelovanjem. Potem, če gremo naprej na trgovino in investicije, vsi tu obravnavamo skupaj vprašanja, o katerih se strinjajo vsi partnerji, potem v 2008 je bilo danih nekaj drugih elementov. Trajnostni razvoj, javno zasebna partnerstva, stiki med eh, ljudmi, Skratka, oba partnerja sta se strinjala s praktično sodelovanjem na vseh področjih. Ampak od leta 2009 še posebej vidimo, da je ta odnos nekako izgubil na zagono. Eno je pad pozicija pri pogajanjih o prostorovinskem sporazumu, potem je prišlo tudi do globalnega ekonomskega uh, upada, tudi kriza v nekaterih gospodarstvih v evroobmočju in pa tudi v Indiji je prišlo do nekakšne politične paralize v, v zadnjih dveh letih. Tako da zdaj smo priča novim priložnostim, ker je tako Indija kot EU imata novo vodstvo. Ampak eh, še vedno smo priča temu, da je bistvo našega partnerstva ekonomsko. Več kot 100 milijard evrov je eh, vredna, vrednost trgovine v blagu in storitvah. V zadnjih 15 letih so neposredne tuje investicije iz držav EU eh, e višek kot iz ZDA, e, Japonske in Kitajske skupaj. EU je prav tako pomemben vir tehnoloških transferjev, več kot 500 odstotkov sodelovanja, ki ga odobri eh, indijska vlada, prihaja iz evropskih držav članic in EU se je tudi pokazala kot pomembna destinacija za čezmejne investicije in na čezmejne akvizicije za nizka podjetja. Sodelovanje v raziskavah in inovacijah pa se je prav tako pomembno razširilo. Torej, če vidimo, da se trgovina o blagu in storitvah povečuje v absolutnem smislu, ja, ampak če pogledamo indijske podatke za zadnjih 25-15 let, vidimo, da se kot odstotek skupne trgovine, trgovina za EU, eh, manjša. Torej, nasplošno se obseg trgovine v Indiji veča, ampak pomen Evrope je vse manjše, kajti Indija vedno bolj trguje z Kitajsko, z Jugoshodno Azijo in drugimi državami. Novih priložnosti ni, ker je, so gospodarska razvojna vprašanja zdaj prioriteta v indijski zunanji politiki in eh, Evropska unija je ključni gospodarski partner in zato lahko to postane ključno področje za angažiranost Indije. Indija je že naradila nove uh, pobude, uh, Made in India, Clean India, Digital India, 100 pametnih mest. Uh, čisti ganges in tako naprej in države učence EU lahko postanejo pomembne partnerice in prispevajo k vsem tem eh, programom. Če zdaj pogledamo varnostno, strateško in eh, obramno sodelovanje, pravega partnerstva na tem področju še ni in za razliko od strateških partnerstv za ZDA in Rusijo, Indija zaenkrat še ni odkrila pomena partnerstva EU-Indija v vedno razvijajočem se varnostnem in eh, ekonomskem ustroju Azije. Rezultat je ta, da EU dejansko ni dejavnik v zvanje politični razpravi znotraj Indije, ampak indijsko-ameriški odnosi in vse tesnejši čezatlantski odnosi prispevajo k novim priložnostim za sodelovanje. Kar zdaj varnost in obrambo, Indija neposredno sodeluje z državami članicami in zelo dobro sodeluje s glavnimi evropskimi eh, silami. Nedavna indijska odločitev o nakupu eh, vojaških letal Rafal eh, v Franciji bo prav tako imela dolgoročne posledice za odnose EU-Indija kot uh, ameriška opredelitev Indije kot uh, vstopne točke v Azijo in glede na kitajsko eh, razvedovanje mišic v jugo-vzhodnem kitajskem morju, tudi pomeni, da je pomenilo sodelovanje na tem področju. V boju proti terorizmu je prav tako poenostavljujemo, kar zadeva eh, to področje. Evropska unija in Indija lahko sodelujeta pri izgradnji konsenza za nadaljevanje pogajanj o boju proti terorizmu, kar zadeva preprečevanje širitve in pa mm, nadzor nad izvozom. Korisno bi bilo, če bi vse države članice lahko podprle prizadevanja Indije za to, da vstopi v štiri izključne jedrske režime, nasegljamo TCR, eh, sporozum Basenar in pa avstralska skupina. Čeprav ni enostavno doseči dogovor o tem vprašanju, je to področje, kjer strateško usmeritev v smeri partnerstva lahko vendarle pomaga. Eh, ZDA, Združeno kraljestvo Francija, Španija in eh, Nemčija že podpirajo članstvo Indije v teh skupinah. Ali Indija lahko igra vlogo v ukrajinski krizi? Ukrajinska kriza nima neposrednih eh, posledic za Indijo, ampak kot rezultat te krize se je Rusija bolj povezala s Kitajsko, kar ima dolgoročne posledice za Indijo. Stališče New Delhija je nekoliko bolj naklonjeno Rusiji v tem trenutku, ampak ker je Indija, eh, privilegiran strateški partner Rusije, eh, bi lahko tudi Evropska unija preučila vlogo Indije pri reševanju te krize, ker zdaj je globalno vodenje upravljanje. Indija vse, kot ceni mm, evropsko sposobnost, eh, uvrljena na tem področju, vendar pa menimo, da mehanizme za dialog še niso uspeli zajeti različne percepcije znotraj agenda in tu bi lahko poiskali druge načine sodelovanja. Kar zadeva energetsko varnost in pa obnovljive vire. Percepcija je, da EU in Indija nimata enakih stališč glede globalnih normativov v zvezi za energetsko varnost oziroma zanesljivost skrbe in okoljem, pa je vendarle potencial za sodelovanje, saj eh, obe strani skušata diversificirati svoj energetski splet in tudi vire eh, energentov. Obstaja tudi veliko potencialno področje sodelovanja, saj Indija načrtuje pospešiti eh, razvoj obnovljivih virov energije. Kar zadeva sodelovanje s civilno družbo, kot rečeno, imamo v Indiji dva eh, milijona civilno-družbenih organizacij. Veliko indijskih nevladnih organizacij se je povezalo z Evropsko civilno družbo in te izmenjave so prav tako uspele pri tem, da nekatere evropske pomisleke glede podnebnih sprememb, človekovih pravic, eh, smrtne kazni in tako naprej eh, vključijo v indijski diskurs. V kontekstu vse manj bilateralne pomoči Indiji strani držav članic, Eh, so civilne družbene povezave med EU in Indijo v prihodnih letih lahko pod pritiskom. No, razvojno sodelovanje. Eh, eh, zato je namenjenih približno 12 milijard dolarjev, potem izgradna kapacitet in pa velike projekte imamo v soseščini in pa v Afriki. Evropska unija in Indija bi lahko sodelovali skupaj v Afganistanu, Mjanmaru, centralni Afriki in eh, Afriki na splošno. V Afganistanu eh, bo Indija prisotna vsaj do leta 2024. Eh, Indija ima strategijo za regionalno sodelovanje, za izgradno kapacitet, policijo, vojaško usposabljanje izobraževanje, decentralizacijo in pa za ukrepitev institucij demokracije. Tukaj bi lahko eh, veliko naredili. Potem tema človekovih pravic, Indija je demokracija in je zato zelo občutljiva na kršenje človekovih pravic. Najboljša strategija pa bi bila, da bi eh, razširili trenutni dialog o človekovih eh, pravicah. Potem bilateralne teme, ki zadevajo vezi med Indijo in EU. Imamo močno politično in strateško razumevanje in tudi sodelovanje eh, med članicami EU in Indijo. Eh, te teme se obravnavajo predvsem bilateralno, ne pa na ravni EU. Eh, in primer italijanskih marincev je naprimer zasenčil širše teme oziroma teme širšega sodelovanja. No, pa še ena minuta za akcijske točke. E, mislim, da bi se pogajanja o BTI-ja morala takoj ponovno začeti. Lahko bi se začeli pogovarjati več tudi o Afganistanu, o pomorskem sodelovanju, varnosti, razvojnem sodelovanju v Afriki in Bližnjem vzhodu in več e, bi morala Indija vložiti tudi v finančne in človeške vire, zato da bi e, mehanizmi dialoga postali bolj učinkoviti. Mm, Indija oziroma Evropska unija bi lahko dala Indiji tudi uh, uh, status uh, varnih podatkov. Potem treba bi bilo izobraziti oziroma ozavestiti medije na obeh straneh uh, glede uh, dogajanja na področju dvostranskih in uh, drugih uh, vezi. Uh, In veliko sestankov je potekalo od leta 2012 eh, naprej, ampak eh, veliko je še prostora za sodelovanje. Hvala. Prvi besedo dobi gospod Van Orden. Uh, much, uh, and, uh... Hvala. Hvala profesorju, ki je podal eh, res zanimiv uvod. Pripravil pa je tudi zelo zanimivo študijo, za katero sam sprva nisem vedel, odraža pa dobro dinamiko naših odnosov. Vsekakor je to zanimiva študija in z veseljem jo bom prebral. Nekaj vprašanj bi vam zdaj rad zastavil. To ste omenili že prej, pa potem eh, spet podarili na koncu, da bi morali eh, spet začeti prostotrgovinska eh, pogajanja. Zakaj mislite, da je na indijski strani prišlo do zadržanosti, do prostotrgovinskega sporazuma. Zdi se, da nobena od strani ni bila posebej navdušena, da bi nadaljevali eh, s temi pogajanji. Pa me zanima, eh, zakaj je Indija imela zadržke. V Indiji so uh, nam povedali, da Indija je imela slabe izkušnje pri drugih prostotrgovinskih eh, sporazumih, naprimer z Južno Korejo. To ni potekalo tako, kot ste upali. Mogoče imate vi kakšno mnenje o tem. Drugo vprašanje pa, me, pa je povezano z evropskim modelom. Ali Indici na to gledajo kot na možen vzorec, ki bi ga lahko posnemali, eh, ko gre za naprimer regijsko oziroma regionalno sodelovanje v jugovzhodni Aziji. Če je Evropska unija kdaj predstavljala tak model eh, ali imate še tako mnenje? Hvala. Hvala, gospa Gil. Uh, Hvala. Tudi sam se želim navezati na prostotrgovinski sporazum. Kako bomo presegli ta zastoj, do katerega je prišlo? Ali mislite, da obstajajo področja, eh, kjer bi lahko veliko pridobili in na katerih bi lahko napredovali? Ali ste v svoji študiji opredelili kakšna takšna področja, ki bi jih lahko izkoristili za to, da bi pogajanja napredovala? Uh, Zanimiv se mi je zdel tudi eh, komentar glede povezav z Rusijo. Kako ocenjujete indijsko-ruske odnose v tem trenutku? In eh, to, kar se dogaja pri nas na naši vzhodni meji, ali mislite, da to vpliva tudi na odnose med Evropsko unijo in Indijo? No, eh, pa še enega področja bi se rada dotaknila in sicer eh, globalno upravljanje. Govorili ste o tem, kako Indijci in drugi pišejo nova pravila glede mednarodnih financ. Indija bo tukaj seveda odigrala pomembno vlogo v okviru držav BRICS eh, in AIIP. Svetovna banka in Mednarodni denarni sklad eh, delujeta tudi v Indiji, pa me zanima, kako eh, ta odnos deluje. Eh, Ragurama Ranja, ki vodi Indijsko centralno banko, bi bil morda zainteresiran tudi za uh, obisk oziroma sodelovanje s Kristin Lagarde. Odnosi z Japonsko so se uh, okrepili, uh, poteka tudi dialog med Indijo in Kitajsko. Kako mislite, da bi lahko Evropska unija uh, se tudi vključila v ta kontekst in prispevala k njemu? Hvala, gospod Khan. Yeah, Hvala, hvala gospod profesor za vaš prispevek, eh, ki je bil res eh, zanimiv. No, želim se dotakniti področja, ki ga je omenil že kolega in sicer uh, jugovzhodna Azija, omenjali ste Afganistan in sodelovanje na tem področju. Kaj pa odnos med Pakistanom in Indijo? Ali je kaj upanja na tem področju? Uh, Bueno, quería yo hacer una pregunta en relación con... con... Še sam bi nekaj vprašal. Uh, glede vstopa Indije v organizacijo za sodelovanje Šangaj, kakšne odnose oziroma kakšne posledice bi to imelo na odnose med Indijo in EU, Indijo in NATO in na druge odnose? Uh, ZDA eh, so neka svetovna velesila, prav tako države v sponu, kako bi to vplivalo na vaše odnose do njih. Gospod Tanok. No, še ena misel eh, glede eh, SAFTE in tega, kar je povedal gospod Van Orden. Dvakrat sem že slišal od ruskih predstavnikov, da zaradi sankcij Evropske unije proti Rusiji uh, iščejo alternativne, manj demokratične uh, režime. Uh, ena takih možnosti je uh, šanghajska skupina, uh, druga stvar so države BRICS, uh, sem spada tudi Indija, pa prav tako Brazilija, Rusija. Indija in Kitajska. Te so se povezale in uh, začele tudi z investicijsko banko. Ali je Rusija uh, to izjavo podala samo zato, da bi prestrašila Zahod in da bi mi opustili sankcije? Uh, ne razumem ravno, kaj. Uh, vse te države imajo skupnega, saj ne Indija in Kitajska. No, če ni več vprašanj, pa uh, dobite besedo spet vi. Hvala. Hvala za vsa ta zanimiva vprašanja, ki so tudi zelo koristna. Uvrstil jih bom v dve ali tri širše kategorije. Ena vprašanja so se dotikala prostotrgovinskega sporazuma, druga uh, Rusije. Potem je bila omenjena Evropa kot model regionalnega sodelovanja, model za Indijo. No, najprej Evropska unija kot model. Evropa je bila vedno v očeh indicev obravnavana kot nek eh, model. Eh, vsi so v Indiji občudovali izkušnje Evropske unije. Danes eh, pa je to postavljeno pod vprašaj, če si ogledamo situacijo v Ukrajini. Do neke mere je to na preizkušnjo postavilo tudi normativno moč Evropske unije eh, za spodbujanje regionalnega sodelovanja v sami regiji oziroma soseščini EU. To, kar se dogaja v Ukrajini, je po mojem mnenju rezultat eh, Eh, konkurence različnih eh, regionalizmov strani EU in pa Rusije. Vsi na različne načine skušajo spodbujati regionalno povezovanje in zato je prišlo do situacije v Ukrajini. Ukrajina je izgubila nekaj svojega ozemlja, na tisoče ljudi je že umrlo in evropski model kot model regionalnega sodelovanja za druge dele eh, sveta je zdaj postavljen pod vprašaj. Eh, mogoče privlačnost ni več tako velika, kot je bila v preteklosti. Zakaj je treba začeti s prostotrgovinskimi sporazumi oziroma pogajanji? Partnerstvo med EU in Indijo je veliko širše od proste trgovine, torej se ne smemo omejevati eh, samo na to, oziroma ta pogajanja ne smejo postati eh, talec, oziroma naši odnosi ne smejo postati talec tega sporazuma vendar pa je jedro partnerstva še vedno eh, gospodarsko. In zakaj so ta pogajanja izgubila zagon v zadnjih letih? To je bilo področje, kjer smo vsi pričakovali, da se bo do leta 2009 oziroma 2010 nekaj zgodilo, pa se ni iz različnih razlogov. Eh, veliko tehničnih problemov na obeh straneh je bilo. In eh, če stvar prepustimo birokratom, potem ne bomo nikoli našli rešitve kar potrebujemo, je eh, političen zagon z vrha na obeh straneh. Mislim, da lahko do naslednjega vrha vseeno nekaj dosežemo. Mogoče ne bomo imeli celovitega eh, sporazuma med Indijo in Evropsko unijo, ampak tudi, če bomo imeli nek okvirni sporazum, omejen sporazum, do takrat nam bo to dalo nov zagon za naše odnose. Mm, na politični ravni so te stvari zelo pomembne. In upamo lahko, da bo prišlo do tega političnega zagona. Upamo, da bo eh, gospod eh, Modi postavil eh, gospodarske teme na vrh agende. Če se bo to zgodilo, potem lahko nekaj dosežemo. Še Indija in Rusija. Kot sem povedal že v svoji predstavitvi, Eh, situacija v Ukrajini nima neposrednih posledic na Ukrajino, ampak če pogledamo širše, je že rezultat vsega tega eh, eh, to, da se Rusija povezuje s Kitajsko in to na dolgi rok ima posledice na Indijo. Zadnje vprašanje je tudi zadevalo to temo. Indija, Kitajska, kaj imata skupnega? Rusija, države BRICS in tako naprej. Eh, do tega povezovanja ni prišlo eh, šele po Ukrajini. Dialog se je začel že konec 90-ih let. To torej že dolgo časa traja, ampak Rusija želi te forume izrabiti, ko je izolirana, izkoristiti želi te eh, forume v svojo korist in Indija in Pakistan bosta uh, oba eh, zastopana na vrhu, premijer Modi uh, bo uh, sodeloval. Indija si torej želi sodelovanja. Indija ne govori samo o tem, da bi uh, imela odnose samo z EU e ali samo z ZDA. Uh, Rusko partnerstvo je tudi zelo pomembno za Indijo, prav tako ameriško in pa partnerstvo z Evropsko unijo in z Japonci. V zadnjih 12-13 eh, letih smo videli, da Indija eh, z glavnimi velesilami nikoli ni imela tako dobrih odnosov kot zdaj. Mm, postavili ste tudi vprašanje o odnosih med Indijo in Pakistanom. Zgodovina tukaj je zelo dolga, vedno je prihajalo do usponov in pacev ampak mm, pripravil sem že nekaj študij eh, na to temo, tudi nekaj let sem preživel v Pakistanu. Obstaja velik potencial eh, na tem področju. Indijska trgovina s Pakistanom, Afganistanom, Iranom eh, je leto znašala 180 milijard In uh, eh, 99 odstotkov te trgovine poteka prek morja. No, uh, sever Indije uh, se uh, povezuje z Afganistanom, Iranom in z drugimi državami. Velik potencial torej obstaja na tem področju, vendar pa prejšnje vlade niso znale tega vsega izkoristiti. Uh, Vedno so bile na vrhu agende politične teme. Mislim pa, da moramo mm, opozarjati, eh, kakšen je potencial, koliko države izgubljajo, če se odpovedujejo temu sodelovanju. In eh, vladi v Pakistanu in eh, Indiji si zdaj prizadevata, da bi pred politične teme postavili ekonomske teme upam, da se bodo stvari eh, prej ali slej izboljšale, bolje prej kot slej. No, pa še Kitajska. Vidimo lahko, da eh, se v Aziji razvija eh, neka struktura gospodarske varnosti, varnostne teme so torej obravnavane, ampak ja, mm, torej imamo določene konflikte v Aziji, struktura pa je na mestu in se še razvija, tako da Indija želi sodelovati eh, z vsemi večjimi akterji, ZDA, Japonsko, EU, eh, e eh, državami članicami in tako naprej kot sem omenil v predstavitvi, pa Indija vidi svojo vlogo. Eh, pri tem predsednik Obama je obiskal Indijo in takrat eh, je bil podpisan tudi sporazum eh, za azijsko-pacifiške države in za sodelovanje z ZDA. ZDA torej sodelujejo z Azijo, z EU pa Indija še ni točno opredelila svoje vloge oziroma vloge EU v Indiji, v tej gospodarsko-ekonomski strukturi. Evropske države v Aziji uh, imajo pomembna gospodarska partnerstva Um, kakšno vojaško ali varnostno vlogo eh, bodo te države igrale, pa indijskim zakonodajalcem še ni jasno. In mogoče je zato ta eh, komponenta eh, strategije še zelo šipka. Mm, hvala. Želi še kdo besedo? Dobro, potem pa se zahvaljujem gospodu Sačdevi za njegov prispevek.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 Mikrofon, prosim. Uh, no, ta primer z italijanskimi marinci, uh, to je nepos, neka nesrečna stvar, ki se je zgodila med uh, Indijo in Italijo. Obe državi imata sicer zelo dobre odnose. Kot rezultat tega dogodka uh, pa so se odnosi malo poslabšali, kajti državi nista primerno ukrepali v tem primeru. Eh, stvar je postala politična v Indiji. Eh, opozicijska eh, stranka je to temo sprožila, tudi v Italiji je to postala politična tema in kot rezultat se je zdaj ta primer eh, zaostril. Obe strani bi morali se politično pogovoriti in to, kar lahko eh, beremo v tisku, je, da je indijski sedani premije, tudi ko je bil v opoziciji, veliko govoril o uh, tej temi, uh, tudi zdaj se to omenja. In eh, Evropski parlament je sprejel rezolucijo. Eh, stvar pa je šla celo na indijsko eh, vrhovno sodišče. En marinec je že v Italiji, drugi pa je na italijanskem veleposlaništvu v Indiji. In to je primer, ki bo obravnavan na sodišču. vendar pa je nažalost ta primer začel eh, vplivati tudi na širše odnose med Indijo in Italijo. Mislim torej, da bi ga morali rešiti na politični ravni. Ta problem oziroma ta primer je eh, načel zdaj odnose med EU in Indijo tudi širše. Mislim, da sta obe strani dovolj zreli, da eh, problem rešita na politični ravni. Hvala, gospod Sačdeva, eh, za to študijo in vašo predstavitev. Hvala tudi delegaciji za Indijo, ki nas je obvestila o svojem potovanju. No, zdaj bomo naredili kratko pauzo. Ob 15.05 pa eh, bomo imeli poročanje Evropske službe za zunanje delovanje v vrhu EU-SELAK.

Buenas tardes. Pozdravljeni, govoril bom špansko. Začeli bomo eh, s še zadnjo točko današnjega sestanka. Gre pa za sodelovanje med EU in skupnostjo latinskoameriških in karibskih držav. Selak od 10. do 11. junija eh, je potekal vrh EU Selak. bila vodilna oziroma sta sopredsedovala predsednik Koreja iz eh, Ekvadorja in pa predsednik Tusk. In sicer eh, smo govorili o različnih temah, ki so v skupnem interesu. Eh, šlo je za pogovore o podnebnih spremembah, o razvoju po letu 2015, o globalnih izzivih in tako naprej. Mm, prišlo je tudi do sprememb v temeljih povezovanja med EU in eh, LAK. To je še en dokaz za naše sodelovanje, ki temelji na skupnih vrednotah in solidarnosti. Namen pa je, da se eh, naši narodi še zbližajo. Gospod Lefler eh, je z nami. Prosim, če nam predstavite svoje mnenje o tem, kako bi morali sodelovati s partnerji iz držav. Selak, kakšne spremembe lahko pričakujemo po tem vrhu in kakšni so izzivi pred nami? Hvala. Much, hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, da ste me povabili sem, da vam povem več o vrhu, ki je potekal tukaj pred tednom dni. Na splošno smo zadovoljni z izidom vrha. Imeli smo nekaj izzivov, ampak eh, na koncu mislim, da smo dosegli cilje, ki smo se jih zastavili za ta vrh, vsaj kar zadeva tri stebre in politični dialog o gospodarskih vezih in sektorskem sodelovanju. Kakor veste, smo sprejeli dve deklaracije, krajšo politično deklaracijo o partnerstvu za naslednjo generacijo in drugo deklaracijo tako imenovano bruselsko deklaracijo, ki pokriva različne vrste dialoga in sodelovanja, ki ga imamo med EU in državami celaka. Prav tako smo sprejeli posodobljen in razširjen akcijski načrt za sodelovanje med obema regijama. Teče pregled obstoječih poglavi in želimo dodati tudi nova, naprimer poglave o visokem izobraževanju in varnosti državljanov, zato da bi podarili, kako pomembna je ta tema za obe strani v prihodnih letih. Prav tako želim povdariti, da smo prepričani, da je prišlo do pomembnega koraka naprej v smislu koreografije vrha, če lahko tako rečem, kajti vsi akterji na pripravljalnih dogodkih od parlamentarne skupščine Eurolat do poslovnih družen, do organizacij, civilne družbe, do akademije, do mladih, vsi so prispevali in predstavili sklepe pripravljalnih razprav neposredno voditeljem. To je majhen, ampak pomemben korak na poti k temu, da vključimo čim več akterjev v dialog in sodelovanje med eh, dvema regijama. Na kratko, naj povzamem napredek na treh področjih. Dvostranski dialog, gospodarske vezi in regionalno in mednarodno sodelovanje. Kar zadeva politični dialog, mislim, da smo na eni strani z vsebinske ravni dobili jasen jezik v deklaracijah, o ključnih vprašanjih, kot so podnebne spremembe, razvojna agenda za obdobje po letu 2015 in pogled na droge, proizvodnjo drog in trgovino z drogami, še posebej v luči pomembnih sestankov v multilateralnem okolju. Še posebej je to pomembno, zato ker smo na začetku imeli precej različna izhodišča. Evropska unija in nekatere latinskoameriške države. Poleg tega je šlo tudi za dobro podporo držav celaka in Evropske unije za to, da bi dosegli mirovni sporozum med kolumbijskimi oblastmi in gverilci FARC. Evropska unija je povedala, da želi oblikovati sklad za spodbujanje mirovnih operacij, ko bo dosežen dogovor. In tretjič, proces. Vsi smo se strinjali, da organiziranje vrhov na dveletni osnovi ni dovolj. Ministri se bodo srečali vmes, zato da bodo izvedli umestni pregled sodelovanja in izpolnjevanja ciljev, ki jih je določil vrh prejšnje leto. Prvo zasedanje te vrste bo verjetno v Dominikanski republiki, kajti oni bodo predsedovali celaku. Takrat bomo razpravljali o ciljih in načeljih dvoregijskega odnosa. Kar zadeva poglobitev gospodarskih vezi med državami celaka in Evropske unije. Vrh je zagotovil pomembno priložnost, da zagotovimo nov zagon za spodbujanje naložbene agende med EU in latinskoameriškimi državami. Prav tako pa smo sprejeli določena temeljna načela, ki bodo podpirala to agendo. Prav tako smo začeli zagovarjati stabilne in pregledne regulativne okvire in zagotavljanje pravne gotovosti za gospodarske operaterje. Multilateralizem je bil prav tako deležen podporen. Specifično je bila omenjena agenda STO, vključno z ratifikacijo in začetkom veljavnosti prostotrgovinskega sporazuma in trgovinskih uh, pogovorov iz Dohe. Vse to bo spet obravnavano v Nairobiju decembra letos. Prispevki v trgovino in naložbe lahko prispevajo k trajnostnemu razvoju v Latinski Ameriki in območju Karibov. Z tega vidika je zelo pomembno, da se še naprej spodbuja socialno odgovornost podjetij na različne načine. In na koncu smo se seveda tudi vsi strinjali, da je izvajanje dvostranskih in dvoregijskih trgovinskih sporozumov ključnega pomena. To predstavlja zelo pomemben element pri spodbujanju nadaljnega gospodarskega in socialnega razvoja v državah Karibov in Latinske Amerike. Sveda smo omenili tudi tekoča pogajanja EU-Mercosur. Vse države Mercosurja so se zavezale, da bodo skupaj poskusile doseči napredek. Prav tako smo se dogovorili, da bomo še pred koncem letošnjega leta poskusili doseči stališče, na osnovi katerega bi lahko izmenjali ponudbe in pogajanja peljali naprej. Prav tako so potrdili, da bi lahko sprejeli Ekvador v multistranski sporozum, ki ga imamo za Kolumbijo in Perujem. Prav tako je bilo izraženo zadovoljstvo v zvezi s porazumom med EU ter Mehiko in Čilom v zvezi z posodobitvijo sporazumov, ki jih imamo z Mehikom in Čilom. Prav tako je bila ozražena, izražena odločenost, da bi spodbujali prostotrgovinske sporazume z Kolumbijo in Perujem, ter da bi krepili vezi z Latinsko Ameriko. Sedaj pa tretji stebr, mednarodno sodelovanje ali sodelovanje med regijami. Tudi tukaj smo dosegli več pomembnih korakov. Preko programov sodelovanja, še posebej na dvoregijski ravni, je bilo napovedanih in ali podpisanih. Zlasti gre za povečano podporo za mala in srednja podjetja. Podpirala se bo tudi fizična infrastruktura, sanitarije ter trajnostna energija. Programi so znašali več kot 700 milijonov evrov v obveznostih strani EU. Evropska komisija je napovedala tudi nov mehanizem za sodelovanje ki naj bi spodbujal mednarodno sodelovanje, v okviru katerega naj bi zbližali EU in bolj gospodarsko razvite partnerje iz Latinske Amerike in Karibov. Prav tako želimo pomagati manj razvitim državam. Skupaj bomo lahko torej čim bolj izkoristili izkušnje in strokovno znanje, ki ga imamo na voljo. Izkoristili bomo tudi sredstva, ki so na voljo, zato da bi dosegli čim boljši učinek in čim boljše rezultate v državah, ki potrebujejo podporo pri razvoju. V zvezi s tem sta bila podpisana dva memoranduma o razumevanju mm, s Čilom in Urugvajem, zato da bi konkretno začeli izvajati programe sodelovanja na tem področju. Prav tako. smo dobili potrditev o sodelovanju držav celaka v evropskih raziskovalnih programih v okviru obzorja 2020. Tako se bodo odprle možnosti za sodelovanje na novih področjih, ki zaenkrat še niso v celoti izkoriščene v našem odnosu. Kot eh, oblika podpore za te izmenjave in kot spodbuda za izmenjave med podjetji in tudi stike med ljudmi je bil napovedan prispevek EU v višini 25 milijonov evrov za to, da bi izboljšali širokopasovni dostop do interneta s pomočjo čezatlantskega optičnega kabla med Brazilijo in Evropsko unijo. Na to pa bomo zagotovili mrežno strukturo iz Brazilije po Južni Ameriki. To bo prva neposredna komunikacijska vez med EU in Latinsko Ameriko, zato je to zelo pomemben korak naprej. In na zadnje, še na področju sodelovanja v zvezi z znanostjo in raziskavami, lahko povem, da bo več kot 9000, skoraj 10000 štipendij na voljo latinskoameriškim študentom in osebju akademskih inštitucij, zato da bodo lahko prišli študirati v Evropo. Poleg tega pa bodo mobilizirali približno 81,5 milijona evrov, zato da bi gradili zmogljivosti v Latinski Ameriki in eh, da bi spodbujali in posodabljali izobraževalne institucije v tej regiji. Spodbujanje novih stikov, bo lažje tudi zaradi liberalizacije vizumskega režima. S Kolumbijo in Perujem smo parafirali sporazume na tem področju ob robu vrha, prav tako smo sprejeli pet podobnih sporazumov z Karibi, Dominikanska republika, Trinidad in Tobago ter še tri ostale države. To pomeni, da bo skoraj vsa skupina držav iz celaka imela brezvizumski dostop do Evropske unije za kratka, kratkoročna bivanja. In upamo, da bomo kmalo dodali še več držav v to skupino. Povedati želim tudi, da je bilo te rezultate mogoče doseči zaradi dobrega sodelovanja med institucijami, med SSD-jem in službami komisije kajti pripravili smo se na različne vrste dejavnosti. Dobro, sta sodelovala tudi parlament in komisija, kajti parlament je podpiral naše dejavnosti v okviru različnih pripravljalnih dialogov, v okviru parlamentarne skupščine Eurolat in tudi v okviru debat, ki so tam potekale. Seveda smo tudi na dvostranski ravni imeli veliko stikov z vami. Prav tako nam je pomagalo soglasje strani držav članic v zvezi s tem, zato smo lahko dosegli veliko na tem vrhu. To je zelo pomembno, kajti pri pripravi vrha se je pojavilo več pomembnih vprašanj. Nekatera vprašanja so bila res precej odprta, kajti imeli smo različna mnenja pri več področji, še posebej v zvezi z multilateralno agendo, ki sem jo prej omenil. Podnebne spremembe, razvoj post 2015, mednarodna agenda za boj proti drugam in tako naprej. Vendar je treba omeniti tudi institucionalne pomankljivosti, strukturne pomankljivosti celaka gre za mlado organizacijo, ta organizacija nima trajnih struktur in je odvisna precej od začasnega predsedstva in to predsedstvo je v veliki meri odvisno od mandata in ne more samo sprejemati odločitev v okviru pogajanj. Zato je bil to včasih precej neuravnotežen proces, kajti EU je imela eno stališče, na drugi strani pa je bilo 33 drugačnih in različnih mnen strani naših partnerjev pri celaku. Gospod predsedujoči, sklenil bom, zadovoljni smo z rezultatom tega vrha, vendar mislim, da smo se naučili tudi, da če želimo obdržati in okrepiti svojo vlogo, svoje mesto in svoj vpliv v regiji celak, moramo aktivno krepiti dvostranske odnose. To smo videli na ravni pripravljalnih sestankov, kajti podpredsednica, visoko predstavnica gospa Mogherini je bila zelo aktivna in ključnega pomena za doseganje rezultatov. Vzela si je čas, konec januarja je obiskala vrh celaka, aprila pa je obiskala vrh Amerik, srečala se je z voditelji, posredovala je evropsko sporočilo in pripravljena je bila tudi raziskati različne možnosti za sodelovanje. To je bilo ključnega pomena, zato da smo lahko na ravni uradnikov proces peljali naprej in dobili smo tudi rezultate, ki smo si jih zadali. Mislim, da moramo s tem nadaljevati, kajti naši partnerji pri celaku imajo visoko pričakovanje od nas in ne smemo jih pustiti na cedilu. Kajti drugi akteri, novi prišliki ali stari akteri, ki so spet zaživeli, so prav tako na odru. Kitajska je s celakom pred kratkim organizirala pomemben vrh in tudi ZDA so sedaj spet na odru, kajti odnosi s Kubo se pomirjajo. Tudi drugi akteri, Rusija, Indija, Južna Koreja, se pripravljajo na vstop. Zato tega odnosa ne moremo vzeti za samoumevnega, še naprej ga moramo negovati in razvijati. Po našem mnenju je to tudi edini način, da konsolidiramo močno osnovo, ki jo imamo, zato da organiziramo večplasten pristop, da odnos peljemo naprej na diferencirane ravne z različnimi podregijami, naprimer Južna Amerika, Srednja Amerika in Karibi. Na tak način bi lahko tudi konsolidirali platformo za boljše sodelovanje na multilateralni ravni v zvezi z različnimi vprašanji, ki sem jih omenil. Ker imamo skupne interese, naprimer na področju boja proti drogam, boja proti trgovini z ljudmi in uh, v luči vrha, ki nas čaka konec leta, mislim, da imamo interes in tudi zmogljivosti ter parametre za to, da z delom nadaljujemo. Sedaj bomo poskušali agendo razvijati še naprej na različnih ravneh, na dvoregijski ravni v okviru celakovega predsedstva, sedaj predseduje Ekvador, potem bo predsedovala Dominikanska republika in poskusili bomo negovati stike s različnimi regijami. Na robu vrha smo imeli tudi dva majhna dogodka na visoki ravni. En sestanek smo imeli z Kariforom, drugega pa z Sikam. Določili smo agendo, za sodelovanje z dvema, dvema regijama v okviru pridružitvenega sporozuma z Srednjo Ameriko, v okviru skupne strategije EU-Južna Amerika ter v okviru orodi, ki jih imamo, zato da zagotovimo varstvo državljanov, trgovinske odnose, socialni razvoj in tako naprej. Prav tako že pripravljamo delo na notranji ravni za posodobitev sporozumov z Mehikom in Čilom. Nadaljujemo pa tudi z delom za to, da bomo na področju Merkosurja prav tako uspešni. Takoj po vrhu smo imeli nov krok pogajan z Kubo, šlo za politični dialog in uh, pogovore o morebitnem sporazumu. V prihodnih mesecih upam, da bomo čim prej lahko sklenili okvirni sporazum, zato da bi zaključili celotno mrežo sporazumov, ki jih imamo z regijo Celaka. V splošnem torej menim, da smo v dobrem položaju, sodelovanje lahko peljemo naprej in s partnerji iz celaka lahko še naprej razvijamo strukture in tudi cilje našega odnosa, tako da bodo ministri za zonanje zadeve na ministerskem zasedanju leta 2016 lahko o tem govorili in to bo prvi korak za naslednji vrh EU celaka leta 2017. Hvala. Gracias, Lefler. Ahora vamos... Hvala, gospod Lefler. Zdaj pa začenjamo z razpravo. Najprej bo besedo dobil gospod Hauregi, ki je predsednik eh, evropske komponente eh, skupščine Eurolag. Hvala. Najprej, eh, gospod Lefler, želim vam in visoki predstavnici ter komisiji izraziti svojo zahvalo. Mislim, da se začenjajo novi časi, ko gre za Latinsko Ameriko. Želim verjeti, da je temu res tako. Išli smo iz situacije, ki je bila slaba. V zadnjih letih eh, ni bilo doseženega dosti napredka v Latinski Ameriki, tega ni dosegla Evropska unija. In zavedam se težav eh, pri pogovorju z organizacijo, ki ni dobro organizirana. Eh, tudi sam sem bil nezadovoljen eh, zaradi eh, takih odnosov v Eurolatu. Ehm, vem, kaj pomeni srečanje na vrhu, vem, kako je to drago, kako pomembno je, da je prisotnih veliko ljudi, da iz tega izide kakšno sporočilo, resolucija, načrt in upam, da je, oziroma verjamem, da je vrh EU-selak dosegal ta cilj. Zato vam čestitam, poleg tega se tudi zahvaljujem, ker ste dobro izkoristili priložnost, da je tudi civilna družba lahko sodelovala, tudi mi, ne samo eh, ministri. Sam sem imel tri minute slave, govoril sem v imenu vseh parlamentarcev eh, skupščine Eurolat. In povedal sem tudi, kaj smo mi v preteklosti dosegli in kaj smo počeli. Hvala. Nekaj kratkih eh, vprašanj in pa eh, kratek razmislek. Rekli ste, da eh, mora to delo biti kontinuirano, mora se nadaljevati, zato me zanima in skrbi, ali bo res prišlo do izmenjave ponudb, ko gre za odnose z Merkosurjem, ali bo do tega prišlo še letos. To je ena najpomembnejših stvari. Mm, Merkosur bi moral po volitvah v Argentini, moral bi biti eh, sposoben stopiti v dialog z Evropo. Eh, zanima me, ali bo prišlo do kakšne izmenjave ponudb. No, potem druga skrb je Ekvador. Tukaj tudi vidim težave za dogovor z Ekvadorjem. Pristop eh, Ekvadorja k sporazumu s Perujem in še neko drugo državo je naletel na nekaj eh, težav. Eh, to me skrbi. Mislim, da Ekvador resnično potrebuje sporazum z Evropo. Potem me skrbi tudi sodelovanje eh, s Srednjo Ameriko. To je prostor, ki potrebuje tudi bolj napredno sodelovanje, napredno z naše strani in zato je akcijski načrt tako pomemben. Treba pa je zagotoviti kontinuiteto. Uh, vrhu, kot smo rekli, pa tudi temu, da eh, se nadaljuje strateško sodelovanje. Videti je bilo, da Ameriška oziroma Latinska Amerika in Evropa lahko dosežeta eh, neko soglasje, lahko eh, se strinjata. V New Yorku je bil vrh septembra oziroma bo vrh o razvoju septembra. Sem pa nezadovoljen z 20. točko eh, deklaracije z tega vrha. Predsedniku sveta bi moral povedati svoje razočaranje v zvezi s tem. To ni objektiven in tudi ne dovolj rigorozen odstavek. Eh, po eni strani odseva eh, situacijo, ki trenutno obstaja v Venezueli, ne odraža pa dovolj dobro evropskega stališča mislim, da ta odstavek mm, ne odraža tega, kar menijo evropejci oziroma kar je tudi sprejel Evropski parlament v zvezi s situacijo v Venezueli. Vem, da ne moremo vsega obravnavati na takem vrhu. To sprejemam in eh, sem razumevajoč eh, do raznih omejitev. Mislim pa, da bi bilo v tem primeru bolje, če sploh nič ne bi povedali ne pa, da predstavimo samo neko eh, verzijo, eh, ki, nam, eh, ki so nam jo mm, predali partnerji iz Celaka. Poleg tega predsednik Tusk v medijih ni dovolj jasno predstavil evropskega stališča zvezi, v zvezi s tem. Gospod Lefler, mislim, da bi bilo pomembno, da bi komisija tukaj pomagala Eh, videti, ali lahko eh, parlamentarna delegacija obišče eh, Venezuelo. Mi v parlamentu si prizadevamo za to, vemo, da je to težko. Nek avtobus z brazilskimi senatorji ni mogel priti v Karakas, preprečili so mu to. To je zelo obžalovanja vredna situacija in mislim, da bi bilo dobro, če bi spremljali volitve v Venezueli decembra. Te volitve bi morale biti povsem demokratične, spoštovati bi morale eh, venezolansko eh, zakonodajo in mislim, da bi mi eh, z obiskom Venezuele dali tudi dober si signal prebivalstvu Venezuele. Hvala gospod Miljan Mon. Hvala gospodu Leflerju, da nam je predstavil rezultate vrha. Uh, prišel sem nekoliko pozno, tako da nisem slišal celotnega prispevka in se zato upravičujem. Eh, pozdravljam to, da eh, so se obnovili odnosi med EU eh, e in pa državami celak. To je zelo dobro. Treba upoštevati, kakšen je kontekst. Na sceno so se vrnile tudi ZDA ki počasi normalizirajo odnose s Kubo. E, v Južni Ameriki pa je prisotna tudi Kitajska, ta prisotnost je e, vse večja. In e, ne moramo si privoščiti tega, da bi zapustili zdaj latinsko-ameriške in karibske države. S temi državami nas povezujejo številne vezi, z nekaterimi državami bolj kot z drugimi, ampak uh, imamo vezi. Uh, religije, jezika, zgodovinske vezi in tako naprej. Poleg tega imamo tudi eh, skupne vizije in skupne vrednote. Eh, poleg tega se na podoben način eh, soočamo z globalnimi izzivi. Latinska Amerika je lahko pomembna partnerica Evropske unije pri soočanju z globalnimi izzivi. Ti izzivi zahtevajo tudi globalen odgovor in Latinska Amerika je lahko naš strateški partner. Eh, zato bi se morali bolj povezovati in koordinirati z državami celaka. Eh, dva elementa me še zanimata oziroma bi rad povdaril. Eh, z enim od njih se je parlament zelo ukvarjal, ukinitev vizumske obveznosti za Peru in Kolumbijo. Hm, zato smo si prizadevali številni poslanci že v prejšnjem mandatu in uh, z tema dvema državama smo tudi sprejeli sporazum. Mislim, da je to zelo dobra novica. Eh, številni od njih so prisotni tudi tukaj, številni poslanci, ki so se s tem ukvarjali. Eh, potem poglabljanje vezi s Čilom in Mehiko, tudi to se mi zdi zelo dobro. Eh, ZDA e se pogajamo o TTIP-u, potem zaključili smo pogajanje o CETI s Kanado in z Mehiko imamo tudi dogovor, sporazum, ki pa je zastarel. Tako da je eh, treba ta sporazum z Mehiko obnoviti. Imamo prosto trgovinske sporazume z ZDA in Kanado. Eh, Mehika pa je pri tem izključena, tako da je tukaj treba nekaj narediti. No, na koncu pa vam želim čestitati še za nekaj. Eh, ta ideja bo zagotovila kontinuiteto delu celaka. Torej, tisto leto, eh, ko ni vrha, bi morali imeti ministersko srečanje, srečanje ministrov za zunanje zadeve. Mislim, da eh, bi bil ta ukrep eh, zelo posrečen. Najlepša hvala za vašo predstavitev in čestitke za dobre rezultate. Hvala. hvala. Gospod De Grandes, izvolite. Sí, muchas gracias, señor presidente. Hvala. Hvala, gospod Lefler, za to, da ste prišli in eh, nam predstavili rezultate. Ne bom ponavljal tega, kar je že bilo povedano. Eh, v nekaterih primerjih pa bom to tudi moral storiti. Eh, politična deklaracija in pa deklaracija, tako imenovana deklaracija Brusel, obesta precej celoviti. Prišlo je do napredka, o tem ni dvoma. Eh, na področju inovacij. Tukaj ne gre samo za neke eh, načelne izjave, ampak eh, res obstaja tudi volja, da se odnosi poglobijo. In to se mi zdi zelo pozitivno. Tak dvostranski, dvoregijski dogovor je resnično pomemben. zavedamo se tudi težav. Težko je vedno eh, diplomatsko obravnavati vsa vprašanja. Eh, tega se mi kot politiki zavedamo. Predvsem pa je to pomembno pri občutljivih vprašanjih. No, nekatere teme so take, ki se jim lahko izogneš, druge pa ne. In zelo pozitivno je, da govorimo o novih časih. Eh, tudi v odnosu do Kube. Eh, sam eh, se spominjam nekaterih vaših besed z prejšnjih srečanj, da je treba namreč biti potrpežljiv. In to večkrat citiram. Ta proces bo dolg, zapleten, občutljiv. Potrebna bo občutljivost na obeh straneh. In uh, ta proces je tudi uh, nespremenljiv, uh, torej ne moremo se vrniti eh, v stare čase. Nihče pa ni uh, govoril, uh, da bi tukaj šlo za uh, negativen proces. Ne, vsi na to gledamo kot na pozitiven proces. Uh, Kubo to tudi eh, zanima, Kuba pravzaprav čaka na odziv drugih in eh, situacija se ne more vrniti v prejšnjo situacijo. Mislim, da je to pozitivno, vsi se tega zavedamo. Pozitivno je, da je stališče Evropske unije. Eh, tako da e, določenih pravil za ideja nikoli nismo sprejemali. Res pa je tudi, da bo treba še počakati, kako se bo stvar razvijala. No, pozitivno pa je še nekaj. E, namreč, da je prišlo do e, dialoga. Eh, dialoga o eh, miru v Kolumbiji. To situacijo je treba podpreti, kajti eh, ta dialog je res izjemen, lahko se spet prekine. 50 let že traja taka situacija, ki je pravzaprav vojno stanje. Torej, tukaj ni nobene legitimnosti, FARC nima legitimnosti. Eh, državne oblasti pa se tudi s tem niso sposobne soočiti in Kolumbici eh, to, kar eh, sprejemajo, želijo pa si rešitve. Vsi so se strinjali, da je dobro o tem govoriti in zagotoviti tudi politično podporo in to v obeh regijah. Strinjam se s gospodom Hauregijem. Oba sva v Eurolatu eh, vključena, sam sem eh, predstavnik GLS, e on pa je eh, predsednik te skupščine. Zakaj smo se prej tako bali govoriti o tem? Tega ni bilo na dnevnem redu, tudi ne v zavesti ljudi. O vsem imamo lahko svoja mnenja. Mm, nekdo bo menil, da, da to ni pomembno, ampak eh, to je manjšina. Velika večina v tem parlamentu pa je jasno eh, povedala, da se eh, tukaj dogajajo grozne stvari in da je to treba urediti. Nismo pa bili sposobni prej podati izjave, eh, ki bi bila primerna. Kako da je ta stvar tako eh, neopazno šla mimo nas? Eh, to je bilo zame frustrirajoče. Eh, zahtevali smo določene stvari, to je rekel tudi gospod Hauregi in eh, včeraj eh, so bile sklicane zakonodajne volitve, 6. decembra bodo potekale in to je zelo dobro. Ne zanikamo režima Madura in njegove legitimnosti, čeprav. ta režim ne deluje na demokratičen način oziroma vsaj ne tako, eh, kot mi razumemo demokracijo. Dobro je, da bodo vsaj potekale volitve in da eh, bo morda prišlo do sprememb. Eh, žal pa mi je, da je bil 20. odstavek oblikovan tako, kot je pač bil. No, Eh, priča smo še enemu novemu elementu, ki je prisoten eh, v moderni družbi, do ekologije. V Latinski Ameriki poteka velika razprava o tem, mm, torej o tem nasprotju oziroma eh, soočenju dveh vidikov izkoriščanja naravnih virov, po drugi strani pa okoljska vprašanja. Eh, določenim državam eh, se prepoveduje izkoriščati določene naravne vire. Zato ta dilema tam vse čas obstaja. Tukaj bi morale države imeti več podpore, da bi eh, lahko v okviru nekega spoštovanja okolja tudi izkoriščale svoje naravne vire v korist ljudi. In, ampak tukaj spet eh, je bil jezik zelo eh, blag, nismo povedali vsega, kar bi lahko. Želimo si, da bi eh, ta dvoletna srečanja prinesla napredek. Še ena stvar je, ki se mi zdi zelo jasna, živimo v schizofrenem času, Eh, delitev na Pacifik, Atlantik in tako naprej. Eh, zelo se oziramo proti ZDA, ampak mislim, da bi se morali ozreti tudi proti Latinski Ameriki. Eh, dela v kanalu zdaj potekajo, to bo prineslo nove priložnosti. Mogoče bodo migracije postale bolj pozitivne kot negativne. Mislim, da moramo zaupati v to upam, da bo v prihodnje to eh, še na dnevnem redu in da bomo dosegli eh, simbiozo z Latinsko Ameriko. Hvala. Hvala, gospod De Grandes. Tudi sam sem prosil za besedo, spregovoril bom ne kot predsedujoči, ampak kot eh, predstavnik skupine GUE. Mi smo zelo zadovoljni, da je prišlo do drugega vrha med EU in CELAK. Tukaj gre za geopolitičen prostor, ki je zelo pomemben in prispeva k eh, regionalni integraciji. Po našem mnenju je to tudi način, kako se izogniti sporom in eh, vojnam. Ta kontinent eh, je vse te konflikte doživljal predolgo. No, ne strinjamo se, da ne razumemo te eh, nove eh, realnosti. Mislimo, da velike skupine eh, v tem parlamentu delajo veliko napako, isto kot so naredile pri Kubi. O Kubi nismo razmišljali kot o enakem, enakorednem partnerju. No, Zdaj eh, smo se nehali osredotočati na Kubo zaradi Washingtona in se osredotočamo na eh, Venezuelo. Eh, nekateri so v preteklosti napadali Kubo, zdaj pa napadajo Venezuelo. No, mi, ki prihajamo iz Španije, imamo. O, Eh, tesne odnose s temi državami. Ne vem, ali se eh, zavedate, da se eh, moramo zunanje političnih vprašanj lotevati ne z ideološkega vidika, ampak z geopolitičnega vidika, z vidika spoštovanja drug drugega. No, gospod Hauregi, uh, je opisal situacijo v Venezueli na vsem neprimeren način. Isto se je dogajalo s Hondurasom, Mehiko in tako naprej. Z drugo stranjo moramo govoriti s poštovanjem in po mojem mnenju v primeru Venezuele tega nismo naredili. Vlada je bila legitimno izvoljena na volitvah. In ko govorimo o političnih zapornikih, obstajajo regionalni organi, ki. Je, menijo, da je prišlo do poskusa državnega udara. No, eh, mi smo manjšinska skupina in stališča večinskih eh, skupin ne odražajo naših stališč, ampak eh, privedlo je to do tega, da nimamo niti skupne izjave. Predsedniki niso mogli priti do nekega skupnega stališča drugi so predsedujoči, se ni želel kompromitirati in uh, je uh, sodeloval pri skupni izjavi, čeprav se ne bi smel umešavati v eh, zadeve druge države. Govoril je tudi o izvolitvi nacionalne skupščine. Uh, Tukaj je šlo za eh, 20. Eh, volitve oziroma 20. vrh. Točka 20 je zelo jasna. Torej, da se zavrača eh, umešavanje v zadeve druge države. In zato sem zadovoljen, da je. Eh, vsaj oseba, ki nas je zastopala na evropski ravni, eh, razumela to, da se ne smemo eh, umešavati. Mi smo bili proti potovanju v Venezuelo, kajti vse gre v tej smeri. Namesto, da bi iskali rešitev, bo to potovanje prispevalo k zaostritvi odnosov. In mislim, da pred volitvami to res ni potrebno. Brez uh, nekega dogovora z vlado eh, ni treba uh, uh, še bolj razburkati situacije, ki je že tako ali tako uh, dovolj razburkana. Hvala. Hvala lepa. Spoštovani poslanke in poslanci za vaše komentarje, pripombe, vprašanja naj vam dam samo nekaj komentarjev v odgovor. Prvič, Ramon, Ramon Havrgi, ne smeš biti preveč skromen v zvezi s svoj, svojimi tremi minutami slave. To so bile tri zelo pomembne minute slave. Podal si zelo strnjeno sporočilo, izjemno dobro si izkoristil svoj čas. Hvala težko je izpeljati tako obsežen sestanek. Veliko ljudi želi spregovoriti in ljudje potem ugotovijo, da so tri minute zelo malo časa, ampak ti si svoje tri minute zelo dobro izkoristil. Upamo po ministerskem zasedanju, ki ga je imela gospa Malmström z državami Merkosurja, da bomo lahko konec leta izpeljali izmenjavo ponudb in pogajanja z Merkosurjem nadaljevali. Uradniki smo dobili nalogo, da preverimo, ali so izpolnjeni pogoji za to in ali so vsi elementi tam, da bi izmenjava lahko bila izpeljana. Navodila so bila jasna. Za nas je bilo dobro, da smo videli, da so države Merkosurja skupaj podale izjavo, da želijo proces nadaljevati kot enotna pogajanja. Ponovili smo, da imamo mandat za to, da izpogajamo dogovor med EU in Merkosurjem. Dokler svet tega mandata ne bo spremenil in dokler Merkosur ne reče, da si želijo spremem, potem bomo tako nadaljevali. Želimo doseči dogovor med EU in Merkosurjem. Gre za sporozum med dvema regijama, med dvema organizacijama in to je v najboljšem interesu obeh. Ekvador se res sooča z veliko težavami. Prosili so STO za aktivacijo določenih varoval, ki se preučujejo v okviru STO-ja. Mi smo ekvadorskim oblastem podali nekaj vprašanj v zvezi s temi varovali. To je v Kolumbiji in Peruju sprožilo veliko negodovanja. Kolumbija in Peru morata podpreti rezultate pogajanj med EU in Ekvadorjem, preden se lahko pridružijo sporazumu. In prepričani smo, da bodo ekvadorske oblasti storile vse, kar lahko, zato da bo proces tekel naprej in da lahko nadaljujemo čim prej. Predsednik Koreja je še enkrat na vrhu povdaril, da si njegova država želi nadaljevati v korist dolgoročnega gospodarskega razvoja. Veliko bi lahko rekli o sodelovanju v Srednji Ameriki in Srednjo Ameriko. O tem bomo govorili še kasneje. Pomembni programi z vsemi državami Srednje Amerike in tudi na regionalni ravni tečejo. Prav tako obstajajo velike pomanjkljivosti, ki jih je treba rešiti, vendar države Srednje Amerike so se zavezale k procesu in tudi pokazale veliko interesa za to. To nas je pomirilo. gospod Milan Mon, odprava vizumskega režima, to je zelo pomembno, tako z praktičnega vidika, ker omogoča bolj tesne stike, in tudi simboličnega vidika, kaj te gre za simbol, za gesto odprtosti. To je bilo pomembno za Kolumbijo in Peru, pa tudi za pet karibskih držav. In upamo, da bomo v naslednjih letih lahko podobne korake uvedli tudi za preostale države Karibov in tudi preostale države Latinske Amerike, ki še vedno imajo vizumske obveznosti z nami. Na koncu bo to seveda v veliki meri odvisno od objektivne analize situacije, kar zadeva premike ljudi v okviru teh držav in med temi državami in EU. Analizirali bomo nezakonite vstope in kršenje roka bivanja, statistika bo na voljo in mislim, da se lahko precej samozavestno oziramo v prihodnost. Prav tako se strinjam, da je zelo pomembno posodobiti sporazuma s Čilom in Mehiko. To sta bila prva sporazuma o pridruževanju, ki smo jih izpogajali z latinsko-ameriškimi državami. Sporazuma sta bila dobra, ampak sedaj sta stara 15 let. Pogajanja so potekala pred 20 leti. Čile in Mehika sta bila pred 20 leti nekaj popolnoma drugačnega. Tudi Evropska unija se je v 20 letih zelo spremenila. Zato moramo ambiciozno nadaljevati, da bomo novo realnost našega odnosa vključili v sporozum. Upoštevati je treba tudi severnoameriški kontekst v primeru Mehike. Z velikim zanimanjem bomo opazovali možnosti za nadaljevanje dela in za priprave različnih elementov, vključno z pogajalskim mandatom za Mehiko pripravljali bomo tudi skupno analizo, tako z Mehiko, kot tudi s Čilom, zato da bi razvili nadaljne korake. Razumem pomisleke večjih poslancev v zvezi z Venezuelo. Tukaj lahko rečem samo naslednje. To je bil dvoregijski vrh, ki je obravnaval dvoregijska vprašanja. Če boste prebrali sklepe, boste videli, da obstaja izjema v zvezi z kolumbijskim mirovnim procesom in omembo dialoga med eh, ZDA in Kubo. Ampak eh, nacionalna vprašanja tam v splošnem niso bila obravnavana. Celak je dejal, da si želijo sklepe obdržati na dvoregijski ravni in oni so želeli biti obravnavani kot skupina. To pomeni, da smo morali na neki ravni oceniti ali si želimo konsolidacijo čim večjih elementov ali si želimo torej združiti podobne poglede in obveznosti za sodelovanje in to v čim večji meri, ne da bi podali pomisleke, ki jih imamo z prav vsakim vprašanjem, ali pa pač tvegamo, da na koncu ne bomo dobili besedila. Ocenili smo, da je bolj pomembno, da dobimo nekaj, kar odraža stanje dvoregijskega odnosa. Če primerjate 20. odstavek o Venezueli s prejšnjimi odstavki, ki so povezani z podnobnim, podobnimi ukrepi v zvezi z Kubo, potem lahko vidite občutno razliko. Prejšnji odstavki kažejo konvergenco mnen med EU in celakom, v 20. odstavku pa EU beleži stališče celaka, ampak to še vedno ostaja stališče celaka. V razpravi še posebej, kjer so se srečali samo voditelji, so voditelji imeli možnost, da bolj prosto izrazijo svoje pomisleke, upanja in pričakovanja ali pa tudi ambicije v zvezi z različnimi situacijami v Evropi in Latinski Ameriki ter Karibi. Tako so tudi storili. stališče EU in stališča vodi institucij, torej visoke predstavnice in obeh predsednikov v zvezi z Venezuelo ostajajo enaka. V parlamentu smo to že večkrat izrazili, najkasneje oziroma na zadnje marca in to je izraženo tudi v različnih izjavah. izražamo velike pomisleke v zvezi z degradacijo socialno-ekonomskega modela. Gre za degradacijo na vseh ravneh, seveda pa si želimo dialoga med vlado in opozicijo brez pogojevanja in brez izključevanja. Želimo si tudi, da bi se spoštoval ustavni red in volilni proces. Zato smo pozdravili napoved volitev 6. decembra. Po našem mnenju je to najboljši način za to, da bodo venezuelci dobili znova nacionalni kompromis in tudi jasno vizijo tega, kako bodo sami kovači svoje prihodnosti. ta proces in volitve morajo biti seveda ustrezno pripravljeni. Zadeva mora biti zastavljena pregledno, tako da bodo vsi akteri, vsi vodje strank, vključno z opozicijskimi strankami, prispevali prosto k temu procesu. V trenutnih okoliščinah je to recimo težko. Zato morajo oblasti poskrbeti, da bodo ustavni procesi lahko tekli naprej, da bodo svobodni in pregledni, če želimo, da bi demokratični proces odigral svojo vlogo. Večkrat smo venezuelskim oblastem že povedali, in to seveda vključuje tudi regionalne partnerje, da smo pripravljeni podpreti ta proces in sicer tako, kot si bodo venezuelci sami želeli. Evropska unija lahko izpelje opazovanje volitev, ampak zato potrebujemo uradno povabilo volilnih oblasti ali volilne komisije v zadevni državi. Venezuela nam tega povabila še ni poslala, OAF tudi ne, eh, UNASUR pa je dobil povabilo. Teče dialog z UNASURjem kako bi lahko podprli njih pri tem. Seveda pa lahko preučimo tudi, kako bi mi zagotovili podporo, če si bodo akterji to želeli. In še na zadnje nekaj o Kubi. Mislim, da Kube nikoli nismo pozabili. slabo navado imamo, da se držimo nekih temeljnih načel in vedno gledamo na dolgi rok. Pogajanja, skubo in priprave na to so se začela pred več kot petimi leti. Trajalo je nekaj časa z naše strani in tudi kubanci so potrebovali nekaj časa, da so bili pripravljeni. Cili so vedno enaki in sicer Spodbujati in spremljati želimo reforme in modernizacijo v Kubi z političnega, gospodarskega in socialnega vidika, zato da bi to koristilo Kubancem. To je naš cilj, ne bo ga preprosto doseči, prav tako ga ne bomo dosegli čez noč, ampak po mojem mnenju je ta proces proces, ki ponuja najboljše možnosti za Evropsko unijo, mm, da spodbuja temeljne vrednote, v katere verjamemo. Hkrati pa je Kuba naša pomembna partnerica v Latinski Ameriki in Karibih. Hvala. Lefler, tanto por su como por... Hvala lepa, gospod Lefler, za vaše uvodno poročilo in tudi za odgovore na vprašanja. Hvala tudi gospodu Horigwil, so predsedujočemu in tudi ostalim članom delegacije za prisotnost in za to zanimivo izmenjavo mnen. Zaključujemo z zasedanjem naslednje zasedanje po prihodnji teden. Hvala vsem.